Mes chers collègues, excusez-moi de ce retard. En tout cas. Kolegi, se pričujem z zamudo. Z velikim veseljem bomo začeli to popovdne. Bomo začeli javno predstavitev o vlogi javnega prevoza na redko naseljenih območjih. Tukaj imamo štiri strokovnjake. Dobrodošli v našem odboru. Kot vsi veste, je mobilnost vsega ključno vprašanje za vse evropske državljane. Prav zato se je naš odbor odločil za to temo. Tako se poganja gospodarski razvoj in to je tudi vzvod ukrepanja in pa mehanizem za socialno pravičnost. Ker ti, če nimate dostopa do mobilnosti, eh, si potem nemobilen. In to pomeni, da si na miru. In to pomeni, da si zaprt na mestu in potem ne vidiš sveta. Poleg te socialne nepravičnosti je tukaj potem še drug pojav, ki ga vse skozi vidimo, podnebne spremembe, zaradi katerih potrebujemo učinkovit javni prevoz. Če želimo poiskati eh, alternative. Uh, za tiste načine, ko vsi uporabljajo samo avtomobil. No, ampak na drugi strani pa imamo geografske in pa proračunske omejitve. Tudi to pomeni marsikaj. In mislim, da bo to priložnost, da izpostavimo dobre prakse, dobre primere, tako da bomo dejansko lahko spodbudili javni prevoz v najbolj oddaljenih območjih Evropske unije. Dragi strokovnjaki, dragi kolegi, zelo vesela sem, da smo tukaj. Najprej naj predstavim gospod Pavla Teles, predsednica Instituta za mobilnost v mestih in vseh na Portugalskem. Dobrodošli v našem odboru. Potem gospod Matijas Landa iz regije Varmland, um, odgovorna za prometno politiko tam, na Švedskem. Dobrodošli v našem odboru. Potem gospod Roman Šterba, pridruženi profesor Češka tehnična univerze, glavni svetovalec generalnega direktorja uprave za češki železniški promet. Tudi vi ste dobrodošli. In še, gospod Kristjans, vi pa ste izvršni direktor plegljske platforme Mobile 21. In dragi strokovnjaki, imeli boste po največ 10 minut in lahko nam predstavite, te dobre prakse in pa to, kaj je na kocki, in potem bomo opravili razpravo. Sedaj, kot običajno, bomo začeli žensko. Gospa Pavla Teres, beseda je vaša. Prosim, deset minut. Hvala lepa. Hvala, zelo vesela sem, da sem tukaj, da predstavljam svojo državo in pa naš inštitut za mobilnost v mestih in vseh. Smo neprofitna organizacija, delujemo v javnem interesu, že več kot 15 let eh, delamo skupaj s portugalsko vlado in pa s portugalskimi občinami. Zauzemamo se za trajnostno urbano mobilnost. Mobilnost je ključna. Skoraj da bi rekla, da je enako pomembna kot nastanitev. In to je en izmed glavnih eh, nalog eh, naših politik na splošno. Transport in mobilnost eh, sta kot kri v našem telesu. Zato upam, da bomo tukaj lahko nekaj naredili. Smo majhna država, ampak res bomo kar tako začeli. Kot rečeno, smo zelo majhna država. smo na evropskem obrobju, zdravo Španije, na Iberskem polotoku, v obali. To je zelo majhna država, ampak regionalne razlike so kar velike. Vidimo razkol med severom in jugom, z vidika upravnih enot, imamo samo 10 milijonov prebivalcev, tri četrtine ljudi živi zraven obale. In poleg tega imamo še resno težavo s kopenskimi območji, poleg eh, španske meje. Kot ste videli, 22 odstotkov prebivalcev je starejših od 65 let, torej 11 odstotkov je starejših od 75 odstotkov in 70 odstotkov ima vsaj eno fizično eh, posebno potrebo, torej invalidnost. In res moramo začeti izvajati posebne politike, kajti prebivalstvo je zelo staro po drugi strani pa imamo tukaj državo dveh hitrosti in o tem bi govorila danes. Ni enotne globalne klasifikacije eh, tega koncepta območja z nizko gostoto. To ukrajne zeleni je redko posebno območje in na to se usmerjajo evropske politike. Tako smo že leta 2016 razvili nacionalni program za kohezijo. torej redka poseljenost, demografija, fizične lastnosti in pa gospodarska realnost in pa dostopnost. To so vsi pomembni dejavniki. Redko poseljena območja imajo kar nekaj težav na portugalskem. Naprimer, ljudje odhajajo, ljudje se starajo, poleg tega um, je tukaj vedno manj kvalificiranih ljudi, vsi odhajajo v mesta. Eh, ampak problem pa je z manjšimi mesti. Tukaj imamo premalo stanovanskih enot. In tudi raznolikost gospodarske dejavnosti je nizka, kar pomeni, da je veliko neaktivnih ljudi med prebivalci. Vidimo um, nizko stopno javne udeležbe, kar je problem. Torej, javnost ni zadosti vključena in to je velika težava. Um, tukaj vidimo, da je problem tudi v tem, da imamo težave s redko poseljenostjo na splošno v naši državi, redko poseljena območja. Uh, niso vedno slaba tudi gospodarsko, ampak uh, slika je mešana. Namo dve portugalski z vidika mobilnosti. Cestno mreže je zelo zgoščeno, vedno je bilo zelo močno, ampak tudi vse to je bilo sretočno na severu in pa ob obali. Prav tako smo imeli tudi um, železnico še dolgo časa, ampak stare je že sto let in ni bilo veliko naložb um, v zadnjih desetletjih v ta sistem. Zato je železniški sistemu v zelo slabem stanju in ni, na primer, eh, povezav z izoko hitrostjo, vse je še vedno zelo odvisno od javnih politik. Prav tako nikoli ni bilo zasebnega denarja za to. In torej ta problem se vleče že več desetletij. Javna politika na portugalskem, kot veste, je usmerjena v krepitev železniške mreže. In res me zanima, kaj se bo tukaj zgodilo. Torej, ta redko poseljena območja, še vedno ljudje odhajajo tam in potem tudi imamo poprašovanja po kakovostnih prometnih storitvah. Tukaj je veliko težav tudi zaradi finančne vzdržnosti. Izgubljamo kakovost storitev. potem je vedno več eh, varčevanja tudi z opremo in na koncu je teh prometnih sistemov vedno manj, vedno bolj redki so. Sedaj pa še pravno okolje na tem področju. Vidimo evropske ambicije. Sedaj v deset let časa, da prilagodimo celoten sistem. Nažalost je eh, tukaj veliko problemov. Mi smo opravili svojo nalogo, ampak eh, preslabo se mi zdi. In eh, pred desetletno obdobje smo sedaj skrčili na tri ali štiri leta. Sedaj, sedaj je pripravljeno tudi nove koncesije um, od eh, severa do juga, potem tudi vidimo um, decentralizacijo prometnega sistema in pa prometnih organov. Sedaj več počnejo občine, imamo okoli 300 ločnih občin, nimamo regionalnega razporeda. Imamo um, mestne skupnosti, ki se stalo okoli 10-15 občin. In to je vse. In zmanjkuje nam časa, ko gre za javni promet. Predvsem imamo tukaj veliko pravnih vprašanj. Nočemo biti, da bi nas zmakalo opcije, kar zadeve javnega prometa. Ampak načrtovanja pa ni bilo dovolj. Nismo se je tudi uspeli prilagoditi na nove urbane danosti in na rast eh, števila prebivalstva v urbanih območjih in malce zostajamo tudi s prometom. Zdaj naši organi delajo na tem. In tu lahko tudi javno povem, da je prav, da Evropska unija tesno spremlja delo, ki poteka na portugalskem in tudi drugot glede javnega prometa. Hkrati moramo tu kot ekipa, hkrati pa moramo državam, članicam eh, točno povedati, kaj se pričakuje v zvezi s javnim prometom. Na to pa so točke, ki, na katere se moramo osredotočiti v naslednjih letih. Prvi ukrep je, da se razvije, da se razvijajo načrti za trajnostno urbano mobilnost. Večina evropskih mest eh, že tako in tako pripravlja to vrste načrte. Sama sem sodelovala na številnih sestankih, kjer smo se pogovarjali, pogovarjali točno o tem vprašanju. Eh, zavedamo se, da Portugalska malce zaostaja, pri teh načrtih. Tudi v drugih državah članicah ti načrti niso obvezni, pa kljub samo mesta pripravijo te načrte, tako da se zavedamo, kakšne so naše pomagljivosti. Delali smo tudi na omestnikih, na prekernih mestih in na vprašanju urbane log logistike, do katerega pa moramo pristopiti na večplasten način. Potrebujemo dobro povezane avtobusne postaje in tako naprej. In tudi tu bi lahko uh, Evropska unija je igrala zelo pomembno vlogo. Pripravili smo tudi program za urbano mobilnost, PAMUS, temu rečemo na kratko, vsaka občina pri nas mora to pripraviti. V treh mesecih eh, smo spisali te načrte, namen pa je bil tudi, da bomo imeli možnost eh, črpati sredstva. Ampak vse je bilo nekako na hitro narejeno, ni, te načrti niso bili med seboj usklajeni. Treba se je pač bolj konkretno zdaj odzvati na mm, potrebe po prevozu v, posel, v redko poseljenih območjih. In teh je pri nas ogromno. In tam ogromni avtobusi prevažajo le majlo število potnikov. In na tem moramo zdaj začeti delati. Zdaj je ta točka vse bolj prisotna na naših dnevnih redih eh, in na. Eh, Delati moramo tudi na fleksibilnem transportu. Zanimivo bi bilo slišati izkušnje ostalih, ki to vrst rešitve imajo. Prav tako pa je fleksibilnost in pa transport za vse zelo pomemben aspekt tega vprašanja. Imamo prebivalstvo, ki se stara, vsi bomo verjetno dočekali sto let, težave bodo ogromne na področju mobilnosti in v naših modernih mestih bo treba vse to upoštevati, ko bomo pripravljali in pa gradili infrastrukturo. Na portugalskem se tega zavedamo, ampak tudi tu se, e, tudi tu nekako zaostajamo. Potem četrta, četrti ukrep pa je spodbujanje nudenja storitev. To je edina opcija, za uh, redko poseljena območja. Storitve morajo postati bolj fleksibilne. In poskrbeti moramo, da bodo te storitve uh, nudene tudi v redko, redko poseljenih območjih, naprimer zdravstveno skrbo in podobno. No, tu vidite, kakšno je območje Eh, redke poseljenosti na portugalskem in je zelo blizu Španije. Ogromno manjših eh, naselj imamo v, eh, na portugalskem, ki so blizu Salamanke, Ojeda in, dru, in drugih španskih mest in mislim, da bi bilo pametno promet razvijati na bolj integriran način, bolj evropsko moramo razmišljati. Uh, pri teh vprašanjih. To, to je torej teh pet ukrepov, ki bi jih sama danes omenila in o katerih se velja pogovoriti. Nekatere ukrepe izvaja že naša vlada. Tudi mi si zauzemamo za razogličenje, ampak mislim, da smo izgubili ogromno časa. Ta pa kljub vsemu vlada. Eh, trdo dela na tem področju, tudi občine. In poskušamo storiti vse, kar je v naši moči, zato da bi zopet ujeli ta vlak eh, razogličenja. Želimo tudi razumeti, kaj eh, počnejo v drugih regijah v Evropski uniji. Hvala. Najlepša hvala za predstavitev. Hvala, ker ste predstavili situacijo na portugalskem.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 med Štokholmom in Oslom, na zahodnem delu Švedske, eh, na meji z Norveško. Beseda ali dve glede Vermlanda, okoli 280 tisoč prebivalcev živi v naši regiji. Gostost poseljenosti je 7,6 eh, prebivalca na kvadratni kilometr. Ogromne regionalne razlike imamo sicer v kar slando imamo, samo imamo 62 prebivalcev na kvadratni meter, samo 3 prebivalce na kvadratni meter pa imamo v Torzbiju. 50 odstotkov naših prebivalcev živi v Karslandu, 40 odstotkov jih živi v redko posoljenih območjih, 10 odstotkov jih živi v vseh, kjer živi manj kot 100 prebivalcev, 30 odstotkov, pa v vseh, kjer je manj kot 200 prebivalcev. To je na zemljišču pobarvano z belo. No, menim, koliko postaj imamo, eh, postaj za vlak in avtobusnih postaj. Eh, okoli 90 odstotkov vsega prebivalstva smo pokrili, bodi si za avtobusno postajo ali za eh, železniško postajo. Ampak ampak eh, pogostost teh storitev nekje ni ravno najboljša. Naj omenim, katere storitve železniške ali pa avtobusne imajo, samo, imajo en, um, en prevoz na uro. Te um, storitve dosežejo 76 odstotkov prebivalstva. Kaj pa storimo za ostalih 24 eh, odstotkov? To je, je pomembno vprašanje. Zdaj poskušamo izgraditi predvsem uh, promet visoke kapacitete med mesti in zgraditi tako omrežje, ki bo potnike prineslo, pripeljalo do tega omrežja za visoko kapaciteto. Prav tako gradimo parkirišča, naprej z avtom lahko pridete, do te žile prometnega omrežja in potem nadaljujete svojo pot z javnim prometom. To je najbolj učinkovit način, kako omogočiti dostop do javnega prometa za določene regije. Kaj pa lahko pričakujemo v prihodnosti? V prihodnosti bomo morali še izboljšati javni promet z visoko kapaciteto med mesti, zato da bomo povezali celotno regijo Varmlanda. Osredotočiti se moramo na transport na zahtevo. S tem imamo v mislih majhne avtomobile, ki se nahajajo v tej regiji in ki jih lahko rezervirate z mobilnim telefonom, z aplikacijo lahko vas tudi poperejo doma in vas pripeljejo v najbližje mesto. Prav tako pa preučujemo možnost za carpooling v tistih uh, najmanj poseljenih uh, območjih. Ogromno organov za promet imamo na Švedsku. Skan, ki preučuje zdaj, kako uh, omogočiti to vrstno storitev. Tu bomo morali verjetno stopiti v partnerstva tudi z drugimi zasebnimi akterije. Omenil bom dva primera, kako konkretno delamo v Vrmlandu danes. Najprej primer Nartrafik je sicer tlakovanje poti za prihodnost. Tu smo se vprašali, koliko bi stalo, če bi uporabili celotno kapaciteto, kapaciteto vseh eh, prevoznih sredstev, ki jih imamo, naprimer šolskih avtobusov, taksijev, ki jih imamo trenutno za invalidne osebe. izkoristiti želimo to vrstna vozila v celoti, tudi takrat, ko jih zdaj ne uporabljajo. Ugotovili smo, da je to možno. Stalo pa bi to tam okoli 800 tisoč evrov na leto za celotno regijo. To ni ne vem kako veliko denarja. Bi bil pa uspeh omejen, zato ker bi morali ta vozila rezervirati en dan prej, te storitve pa bi lahko nudili samo par ur zjutraj in par ur potem popovdan. Potem pa še nekaj, kar bomo uvedli poleti v vasi Fageras, ki jo vidite tudi na zemljevitu. Ima 442 prebivalcev in na 100 prebivalcev 6 prebivalcev na kvadratni kilometr. To je del evropskega projekta Stronger Combined, kjer želimo izkoristiti um, to skupno moč uh, prometa v urbani mobilnosti. Želimo ponuditi alternative uh, zasebnemu lasništvu avtomobilov v tej regiji. Pri tem je zelo zanimivo to, da smo se pogovorili z rezidenti in jih vprašali, kakšne so njihove potrebe po mobilnosti in kako bi jih lahko zadovoljili s javnim prometom. Jed, redno se z, dobivamo tudi z njihovim združenjem v Fargasu. En zanimiv rezultat tega, tega pa, je bil tudi rezult, pa je bil tudi sodelovanje z trgovinami. Zdaj lahko naprimer svoje, svoje hrano kupite, če živite naprimer 25 km iz vasi in potem vajo dostavijo v te hladilnike, ki so blizu vaše vasi, potem pa zadnji kilometr dopravite bodi si svojim avtom ali pa z javnim prometom. Tako da se vam ni treba pripeljati do trgovine celo pot do doma. Kako bi lahko tudi bolj učinkovito uporabljali šolske avtobuse, pač vsako jutro pač ne vemo, če bodo vsi otroci prišli v šolo z avtobusom, včasih zbolijo, včasih prispijo pri prijateljih in to včasih pripelje do tega, da imajo ti avtobusi ogromno prostih sedežev. Težko je vedeti točno, kdaj je lahko računamo na to prosto kapaciteto. Če bi to vedeli, bi lahko vnaprej rezervirali uh, pot s šolskim avtobusom. To je tudi pot, to so poti, po katerih vozijo šolski avtobus in kot vidite, um, razmeroma dobro pokrivajo to regijo. Kakšni so pa izzivi? Eden izmed izzivov je financiranje, kako financirati javni promet. Predvsej drag zna biti dra, javni promet v redko poseljenih območjih. Več pilotnih projektov potrebujemo, zato da bi prišli do rešitev, s katerimi bi izboljšali sistem. Vedno je možno zadeve še izboljšati. In kot omenjeno že prej. bomo morali verjetno sodelovati z zasebnimi akterji. Gotoviti moramo, za kateri, za kateri del storitev bomo odgovorni mi in kaj lahko stori zasebni sektor in kako bi lahko delali skupaj za to, da ustvarimo učinkovit sistem javnega prometa za celoten Vermont. pri carpoolingu in eh, eh drugih vprašanjih, naprimer teh električnih skorojih, že dobro sodelujemo z zasebnimi podjetji. Če bi še v večji meri sodelovali s zasebnimi podjetji, bi verjetno lahko odprli vrata še drugim dobrim rešitvam za javni promet. Hvala. Najlepša hvala.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 In sicer najprej bomo govorili o ozemlju. Mestno načrtovanje je zelo pomembno, potem tudi seveda prometna infrastruktura, to je zelo pomembno, če želimo imeti učinkovit prometni sistem. Tukaj imam v mislih predvsem železnico, to je hrbtenjača prometnega sistema z relativno majhnim vplivom na okolje potem še integrirano povezovanje z drugimi regijim, regijami, potem tudi državna pravila, državni predpisi, integriranje javni prevozni sistem in integracija z osebnim prevozom. Naprimer, s pomočjo sistema park and ride, torej da ljudje parkirajo na parkirišču in se potem odpeljajo naprej z javnim prevozom. Torej, najprej, kakšno je stanje? Gledano kontinentalno, lahko rečem, da smo res v središču. Moja regija je največja regija na Češkem. Po političnih spremembah je ta regija zelo privlačna za priseljevanje. Okrog 20 do 30 odstotkov ljudi se vsak dan nagiba Pragi zaradi dela ali iz kakršnih koli drugih razlogov. Ni nujno, da ljudje živijo v mestu, ampak vseeno živijo nekje v okolici. In prometni sistem ni bil dovolj dobro pripravljen na te spremembe. In še zdaj se ukvarjamo z posodobitvijo in širitvijo prometnih zmogljivosti, zato da bi zadostili povpraševanju. Do leta 2000 je bila administrativna porazdelitev takšna, da smo imeli 12 okrožij. Sistem se je na to spremenil in zdaj imamo eno regijo na sredini, lahko vidite glavno mesto Prago. To je nekaj posebnega, kajti sedež upravnega organa za to regijo je v Pragi. Ta regija je največja na Češkem, 1,4 milijone ljudi živi v tej regiji, 11 tisoč kvadratnih kilometrov pa znaša površina te regije. Dvanajst okroži je bilo nadomeščenih z eno veliko regijo in zaradi tega imamo zdaj tako imenovane občine z razširjenimi pristojnostmi. To pomeni, da je uprava zdaj bliže ljudem, tako da ni treba, da se ljudje oglasijo v prestolnici, če želijo kaj rešiti. To naj bi pripeljalo tudi do tega, da razdalje niso tako velike, če je treba kaj urediti na lokalni ravni. Čeprav vsega ni mogoče rešiti na ravni občine. Najpogosteje poseljena regija je zahodna Praga. Najmanj poseljeno območje pa je okolica mesta Rakovnik. Kakor sem povedal, to je posledica tega, da se veliko ljudi priseljuje v glavno mesto. Veliko ljudi želi delati v Pragi, zato ker so tam na voljo najboljša delovna mesta in to so tudi najboljše možnosti za dobro delovno mesto. Rakovnik je ostal bolj na strani, zato ker nimamo dobre povezave, vsaj ne železniške, s Prago. Lahko ljudje sicer pridejo iz Rakovnika do Prage z avtobusom ali s avtom, ampak eh, zaenkrat Rakovnik zaostaja. Cestna infrastruktura je predstavljena na tem diapozitivu, gre za roza barvo, to so ceste višjih hitrosti, torej avtoceste. Avtoceste predstavljajo samo majhen delež naši, naše cestne infrastrukture, zato to ni atraktivno za ljudi, ki bi se želeli tukaj naseliti. Razdalje so precej velike. Med Rakovnikom in Prago je 70 km. To je razdalja, ki jo je sicer mogoče prevoziti vsak dan, ampak eh, pogoj za to je, da obstaja ustrezna železnica, kajti če je železnica zastavljena tako, kot je treba, je mogoče s čisto običajno železnico vsak dan podovati tudi do 130 km. Zdaj pa še železniška mreža. Tukaj vidite železniške povezave. Za to območje velja enotna cena in ljudje, ki želijo uporabiti železniški prevoz, lahko uporabijo samo eno vozovnico, ne glede na to, da je operaterjev več. Vozovnice niso vedno v papirnati obliki, na voljo so tako imenovane pametne vozovnice, imamo tudi aplikacijo za pametne telefone in seveda tudi virtualne rešitve obstajajo potnikom, torej ni treba uporabljati nobenih posebnih medijev. Preprosto je mogoče vozovnico naložiti že na obstoječ nosilec podatkov. Zdaj pa še integracija okrožja Rakovnik. Ta del regije zaostaja zaradi pomankljive infrastrukture. Prizadevamo si za celovito integracijo. Od 15. decembra 2019 veljajo prizadevanja za to, da bi to regijo bolj upeli v delovanje glavnega mesta. Za integracijo je ključnega pomena to, da ne gre za to, da bi ta projekt ustrezal samo prevoznim podjetjem. Ne govorimo z skupnostmi, z občinami, občine govorijo z ljudmi, tako da se bo res ugotovilo, kakšne so potrebe in na osnovi tega bodo zasnovane linije in tudi frekvence povezav, zato da bo to ljudem ustrezalo, ko bodo ljudje išli na delo, otroci v šolo ali pa ko bodo ljudje poskušali obiskati kakšne urade. V mestu Rakovnik je tako, da so linije, ki so mm, speljane skozi to mesto, povezane tudi z glavnim mestom. In tudi tukaj velja enak standard, enaka cena in enaka tarifa. Za potnike je torej tako, da gre za enotno ceno za javni promet v celoti. Standard je torej enoten. Obstajajo sicer različne variante, ampak to je vsekakor alternativa osebnemu prevozu. Tukaj lahko vidite, kako je speljana železnica. Zadeva je relativno slabo razvita. Pred 160 leti je bilo tako, kot je še zdaj. Mreža ni bila izboljšana zato, da bi vlaki lahko dosegali više hitrosti. Naprimer. Mesto ima tukaj še veliko dela, veliko je treba vlagati, zato da bo železnica res pomagala temu mestu. Zdaj pa še državni predpisi in standardi. Tukaj lahko vidite, kako država posega v javni promet to temelji na uredbi 1370 skozi 2007 o storitvah javnega potniškega prometa po železnici in na cestah. To pomeni, da je treba zagotoviti prevoz ljudi. Od 30. septembra 2020 velja, da mora država zagotoviti prometni načrt, in ti načrti se pripravljajo že od 1. januarja 2012. Promet pa mora biti zastavljen tako, da se vključijo in povežajo različne modalnosti prevoza. Pomembna je povezljivost in interoperabilnost, poskrbeti je treba za javne razpise, in tudi zato, da lahko invalidi uporabljajo javni promet. Zdaj pa državni predpisi in državni posegi. Dobro je znano, da imajo otroci mlajši od 6 let 100 odstotni popust, mladi pod 15 let 75 odstotkov popusta, enako velja tudi za študente mlajši od 26 let in za starejše od 65, torej ti imajo 75 odstotne popuste. To pomeni, da država vsako leto podjetjem plača 75 milijard. In regija je precej velika, zato je veliko krajev, ki so oddaljeni od Prage in obstaja dogovor, v okviru katerega bi lahko država prevzela tudi teh 25 odstotkov, zato da bi ljudje to dobili v bistvu v dar. Tukaj ste lahko videli posamezne razdalje iz posameznih regij do Prage in kako to deluje, regija to naroči, potem pa to prometni operaterji izvajajo v razpravi pa vam lahko povem še več. Hvala lepa in se upravičujem, da sem bil predolg. Merci beaucoup pour euh, cette présentation qui est très enrichissante. Najlepša hvala za to izjemno zanimivo predstavitev. Vem, da je težko upoštevati te časovne omejitve. To je vaša strast, konec konca, tako da je to težko. Ok, gremo naprej. Ne na zadnje, bomo gospoda Kristjana vprašali, kako daleč so prišli s to platformo Mobil 21 v Belgiji. Vse nam povejte. Najlepša hvala za vabilo. Eh, če smem, bi danes predstavil, kakšna je uporabniška izkušnja uporabnikov naših eh, sistemov javnega prevoza. Najprej pa bi vas prosil, da si predstavljate, da rečete ne novemu delovnu mestu, nekih zabavnih aktivnosti, izobraževanju, samo zato, ker ne morete priti tja. To je dnevna realnost za vedno več ljudi. To kažejo tudi naše raziskave. In uh, ta slika drži za številne evropske države, za večino pravzaprav. In to je velika škoda. V našem eh, čudovitem projektu Evropske unije je zelo velika škoda, da se to dogaja. Saj je prosta, prosto gibanje eno izmed glavnih načel. Trajnostna mobilnost, o tem veliko govorimo, pišemo in tako naprej, ampak tu ne govorimo samo o varni in ekološki mobilnosti, ampak moramo govoriti tudi o pravični mobilnosti. To pa pomeni, da potrebujemo mobilnost, ki bo dostopna in po um, neki pravični ceni. Če, ste, če se ne morete privoščiti prevoza, boste morali zavrniti številne uh, priložnosti. Zato je treba to prometno revščino na takšen ali drugačen način rešiti. Uh, sistem mobilnosti danes zares kaznuje, res kaznuje tistim, tiste, ki si ne morejo privoščiti avtomobila, ki ne morejo na javni prevoz, zaradi tega, ker so invalidi, naprimer, ali zaradi kraja, kjer živijo. In to je najpomembnejše danes. Redko poseljena območja. Uh, so območja, katerih prebivalci so pogosto na slabšem, zato ker nimajo dostopa do javnega prometa. Zdaj se, če nimajo avtomobilov. 67 odstotka uh, toliko ljudi prijema nizke dohodke. In uh, revščina ni najboljši indikator za uh, prometno revščino. Nekdo, ki je bogati, lahko kljub samo prometno rev, um, ampak eh, to je kljub samo dober indikator. To je zelo dobra ciljna skupina, zato ker je velika. 16,7 odstotkov je veliko ljudi. revščina je pravzaprav cela mreža socialnega izključevanja. In eh, o tem lahko razmišljamo tudi v tej obliki, ki jo vidite. In ta, to pomankanje mobilnosti je rdeča nit te zgodbe. Mi smo se pogovarjali s 150 eh, institucijami, ki pomagajo revnim, pa niso pristojni za promet, ampak ugotovili smo, da 90 odstotkov revnih pravi, da so težave z mobilnostjo ena izmed težav, s katero se ukvarjajo vsak dan. Dva zelo zanimiva komentarja so podali v okviru te raziskave. Kot prvo, zaradi pomakanja mobilnosti so socialno izključeni. Opazili smo tudi, da revni potujejo manj. Revni potujejo manj kot pa mi. Optimistično pa je to, da revni potujejo bolj zeleno. Če potujejo, potujejo bolj zeleno. Pa ne zato, ker hočejo, ampak ker morajo. Katere destinacije pa je najtežje doseči? Prvo kot prvo delo. Dostop do trga dela je ključno vprašanje za uh, te osebe. Potem prijatelji in družine so na drugem mestu. Uh, potem zdravstvena skrba in, in na zadnjem mestu je še uh, izobraževanje. Tudi izobraževalne inštitucije eh, so bile zelo težko dosegljive. Naj omenim, kakšni so bili rezultati raziskav za uh, flamski trg dela. V Limburgu je 20 odstotkov delovnih mest, ki jih lahko uh, za eno uro vožnjo zasežete z avtomobilom, je dosežnih tudi za eno uro na javnem prometu. In to je velika škoda. In Flandrija je razmeroma gosto poseljena, verjetno pri redko poseljenih področjih še huje. Vozniško dovoljenje je tudi predpogoj za delovno mesto. Pogosto delovnega mesta ne boste dobili brez vozniškega dovoljenja. En izmed najslabših rezultatov te študije pa je ta, da, šest, da boste šest mesecev dlje iskali službo brez avtomobila, kot pa z avtomobilom. Potem pa je seveda zelo pomembno tudi izobraževanje. Ampak izobraževanje, stopnja izobrazbe ni več najpomembnejši faktor, ali boste dobili delovno mesto ali ne, ampak dostopnost. Nisem mogel govoriti, ko sem videl to prvič. Preverili smo večkrat to ampak številke v raziskavi so bile zelo zgovorne. Kašne, overi, kašne overe pa obstajajo za osebe, ki poskušajo uporabljati javni promet? Kot prvo, nimajo dovolj eh, denarja, prav tako pa nimajo eh, avtomobila, so daleč od eh, avtobusnih postah, od, od, od avtobusnih postav, nimajo koles in tako naprej. Potem fizične omejitve, ampak tudi um, neznanje, naprimer ne, more, ne znajo brati, naprimer, ne razumejo sistema javnega prometa. Prav tako pa ogromno ljudi, naprimer, ne zna kolesariti. 50 tisoč ljudi, ki živi na Flamskem, ne zna kolesariti. Mm, jaz tega sploh ne moram razumeti, kot flamanec tega preprosto ne moram razumeti. Potem um, pa obstaja tudi strah pred tem, da greste na javni promet. V Arsko, tu naprimer, samo 20 km od Lvna, uh, ljudje ne želijo na vlak, da grejo leven. Zato, ker ne vem, se, bo, se, bo, se bodo zmotili in se bodo znašli v Bruslju in potem je vsega konec. Prav tako včasih eh, primankuje informacij in ogromno diskriminacije. Tudi kar nekaj rasizma je in tudi to je ovira za mobilnost. Katera so tiste kritična vprašanja? Ko smo se pogovarjali s temi 150 socialnimi zavodi, so izpostavili štiri. Prvič, ponudba. Nizko kvalificirani in pa revnejši imajo službe uh, zunaj uh, tistih normalnih delovnih ur. Namreč morajo na službo ob petih zjutraj in na flamskem avtobusi začnejo voziti šele ob sedmih ali osmih. Ali osmih. To je velik, tež, velik problem. Potem uh, cena sistem mora biti dostopen. V Belgiji lahko vam tudi sistem pomaga, lahko vam vrnejo stroške, ampak to morate kot prvo kot prvo tudi sploh vedeti in prositi za to. Zato se mi zauzemamo za avtomatsko pravico da, za vračanje denarja, da, da vam ni treba sploh prositi za to. Potem veščine, kako kolesariti, naprimer, in tudi kako uporabljati um, javni promet, Mobilnost bi ja lahko bila ena izmed rešitev, ampak zato morate danes imeti pameten telefon. Ogromno storitev danes lahko kupite preko pametnih telefonov, ampak pogosto te ljudje nimajo pametnega telefona ali pa nimajo dovolj denarja za neko dobro naročnino. Zelo težko je načrtovati pot eh, brez eh, pametnega telefona, prav tako pa morajo najprej pročiti, katera je najboljša opcija za njih. Eh, tako da je uh, ta prometna revščina zelo velik problem. Ta deljena mobilnost je ena izmed možnih rešitev. Danes se veliko govori o tem, ampak to je samo delna rešitev. Lasništvo izločite, kar je zelo drago. Obstajajo pa določene zahteve za dostopnost, naprimer potrebujete kreditno kartico, ampak te ljudje nimajo kreditnih kartic, ne boste verjeli. Prav tako pa imamo eh, digitalno vrzel. Ogromno imamo primerov, kjer so informacije razdrobljene, naprimer v Bruslju. Zelo težko je najti informacije glede različnih prometnih sistemov, prav tako pa je včasih eh, sama prometna mreža zelo omejena. Kaj bi pa lahko še dodal? Glede načrtov za trajnostno urbano mobilnost. Na desni vidite katere ključne deležnike morate vključiti v ta načrt. Vse vam ni treba prebrati celoten seznam. Jaz vam lahko povem, da, da revnejši nimajo nikakršnih predstavnikov. To tudi tisti, ki ne znajo brati, naprimer, nimajo a, predstavnikov. To. In mislim, da moramo mi delati na tem. Kaj lahko storimo? Lahko vključimo te revnejše sloje prebivalstva v naše delo, prav tako moramo vključiti mreže za eh, pomoč revnim. Oni pač eh, vedo, kje so in na ta način lahko delamo z njimi bolj učinkovito. Prometna revščina je obsežen problem in najti moramo različne rešitve. Sodelovati moramo znotraj različnih političnih področji. Naprimer, um, urbano načrtovanje, socialne zadeve in tako naprej. Vsi moramo delati skupaj, zato da bi rešili to zelo uh, veliko težavo mobilno revščino. Najlepša hvala. Hvala za to povedano. Kar zmrazilo me je, moram reči, ko sem poslušala vas v predstavitev. Leta 2020 smo. In preveč pripevalcev imamo tu, ki so energetsko prekerni. Pač, naprimer, si ne morejo privoščiti ogrevanja doma ali pa eno četrtino svoje plače eh, namenijo računom za energetiko, ker ima slabo izolirane hiše. In mislim, da bi morali začeti delati tudi na novem konceptu in sicer konceptu mobilne revščine. Eh, kje so te osebe, kdo jih zastopa, jih sploh kdo zastopa na institucijah. Imamo platformo za boj proti revščini, to drži, in povedali ste nekaj zelo zanimivega uvodoma. In sicer, da, da te osebe želijo se, za, se zaposliti, imajo veščine in kompetence, ampak preproste ne morejo iti tam, kjer službe so, zato ker nimajo transportnega sredstva. Ta okrogla miza je bila zelo zanimiva, zdaj pa predlagam, da nadaljujemo z razpravo. Ste pripravljeni? Bo šlo? Ok, to do vene. Bomo začeli z vami, gospod Danielsen. Thank you. Uh, I will use the opportunity to speak Swedish. Uh... Hvala. Bom kar v švedščini. Na začetku bi se želel eh, zahvaliti vsem strokovnjakom za predstavitve. Zelo zanimivo je bilo slišati te različne perspektive. Če naj nam zelen prehod uspe, ta zelena tranzicija uspe, mora javni promet postati dostopen za vse, tudi za tiste, ki živijo mm, v redko poseljenih območjih. Moje prvo vprašanje je, eh, katere so največje rešitve Zakaj ne moremo najti bolj inovativnih rešitev v okviru javnega prometa? Je problem, da sploh najdemo rešitev ali potem je problem financiranje teh rešitev? Pa še eno vprašanje imam. Glede na to, da ste danes prišli predstaviti konkretne primere samo parlamenti. Sicer zanima me, kaj, od nas, kaj pričakujete od nas? Kaj bi lahko Evropska unija storila? zato da bi rešili eh, težave, s katerimi se soočate doma. In potem kot tretje, Matija in ostali so omenili koncept eh, javnega prometa na zahtevo, public transport on demand. Gre za pač storitve, ki jih naročite, ko jih potrebujete. Zanima me, katere so največje, največje ovire ki preprečujejo širšo uporabo teh rešitev in kako zmanjšati to možnost, da bi, to nevarnost, da bi bile cene to vrstnih storitev previsoke. Želel bi se navezati tudi na to, kar je povedala predstavnica za Portugalsko in sicer, da bi lahko Evropska unija pomagala pri iskanju rešitev, uh, v gosto poseljenih eh, območjih, zlasti eh, območjih, ki prečkajo dve meji. Tu bi lahko pomagala Evropska unija. Gospa Arno, beseda je vaša. Merci pour eh, ce débat très intéressant. Um... Hvala za to zelo zanimivo razpravo. V večini razvitih držav se je prebivalstvo celilo s podeželja, v revnih državah pa velja, da če živite na podeželju, morate iti v mesto, če želite zaslužiti korektno plačo. Romunija, odkudar prihajam sama, še vedno 40 odstotkov vsega prebivalstva živi na podeželju. Vsi pravijo, da, da je to super, da je to trajnostno. Kmetujejo na trajnosten način, to je odlično. preveč kot 40 odstotkov, ne 16,7 odstotkov, ampak 40 odstotkov teh ljudi je pri nas, ki uh, potem uh, grejo na pot, bodi si s konjem ali pa z avtomobilom. Ampak mi želimo hkrati biti, eh, biti, biti zelo razvita država in hkrati ohraniti ta vzorec poseljenosti. Kako naj rešimo to zagato? 30, 40 leti je vsaka ta vas imela železniško postajo, danes je nima več. Še v Franciji je to težko pripeljati vlak vsako vas. V Romuniji eh, vlaki težko krožijo še po tistih večjih linijah, v teh vseh pa sploh ne več. Skratka, zanima me, kaj se bo zgodilo z vsemi temi prebivalci, več kot 40-odstotka prebivalstva že na podeželju pri nas. Kaj lahko pričakujemo? Bodo odšli iz podeželja a, in se preselili v mesta? Zanima me, če lahko kakšne rešitve najdemo tudi na ravni Evropske unije oziroma bodo, bo tudi naša država sledila vzorcu, ki so ga sledile druge razvite evropske države. Najlepša hvala za ta vprašanje, gospod Olivije. Eh. Hvala. Nadaljevati želim tam, kjer je končala kolegica. Mislim, da moramo poskusiti rešiti to pomanjkljivost življenja na podeželju. Veliko imamo razprav, veliko ugotovitev, ampak rešitev pa je malo. Vedno lahko govorimo o tem, da bi prosili tudi ljudi, da podajo svoje mnenje. Ampak eh, to so veliki problemi. Strokovnjaki bi, bi morali pri tem sodelovati. Če si pogledamo ponudbo, lahko vidimo, da so zadeve znane. Skupna raba vozil, vlaki in tako naprej. No, v Afriki imajo tako imenovane avtobuse eh, ali mini buse, ampak vseeno smo predvsej omejeni glede ponudbe. Vprašanje je, kaj, kakšna je družbena izbira. Si še naprej želimo metropolizacije, bomo še vedno trpali vse aktivnosti v mestna območja. To ni vedno ustrezen eh, odgovor. Morda bi bilo dobro, če bi storitve, delovna mesta in zabavo, kulturo in vse to pripeljali nazaj ljudem, ne pa, da od ljudi zahtevamo, da vsak dan potujejo in uh, se premikajo zato, da odidejo na delo ali pa v kino. Morda ne bi bilo treba govoriti samo o načinih prevoza, ampak tudi o družbi sami. Hvala, gospod Deprnej. Hvala, hvala tudi z moje strani, hvala za te zanimive primere in eh, hvala tudi za to, da ste predstavili, kako velik problem to je. Mi smo v odboru za promet, ampak eh, tudi v odboru za kmetijstvo in odboru za regionalni razvoj obravnavajo te teme. Tema je torej, kako razvijati podeželje, kajti podeželje je običajno redko poseljeno in kako bomo ljudem omogočili, da bodo sodelovali v mobilnosti ob upoštevanju socialnih in okoljskih vidikov. Zdajkrat še vedno razmišljamo po silosih, vedno razmišljamo o mobilnosti, o delovnih mestih v mestih in tako naprej. Nihče pa ne razmišlja o tem, kako bi lahko kmetijsko življenje ali kmetijski svet spremenili, kajti tudi to škodi podnebju. Čas pa je, da zadeve upoštevamo skupaj kmetijstvo je dan danes zelo povezano z kemijo, kemijskimi proizvodi in eh, manj ljudi je potrebnih za kmetijstvo. In to si je Evropska unija tudi želela, zato je zdaj čas, da stopimo na drugačno pot, kajti mislim, da bomo potrebovali nekaj vrste ustvarjalnost na področju kmetijstva in tudi podeželje mora spet postati zanimivo, privlačno. Mislim, da moramo nekako začeti razpravljati o tem. Škoda je, kajti prav zdaj, danes popovdan, v odboru regiji teče razprava o skladu za pravični prehod, kako bi zagotovili kmetijstvu in razvoju podeželja, da bo prehod bolj pravičen. Tukaj pa govorimo o prometu. Mislim, da bi bilo dobro, če bi razmišljali bolj horizontalno in to pomeni, da bomo upoštevali tudi digitalni svet digitalne vidike bi morali upeljati tudi v življenje ljudi, ki niso nujno tako spretni na tej ravni. Potem bi te rešitve lahko uporabljali tudi tisti, ki naprimer prečakujejo analogne rešitve. Vi ste govorili o avtomobilih in o logistiki. Pokazali ste, da obstajajo rešitve za to, In danes imamo veliko pozitivnih primerov povsod, zdaj pa moramo veliko skupaj narediti za to, da bomo spremenili podeželje in da bo vse skupaj povezano v nek celovit svežen. Hvala, gospa. Konturaj, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Vprašanje dostopa do redko poseljenih območij je zelo pomembno za hribovita območja, pa tudi za otoke in tako naprej. To je zelo pomembno, ko govorimo o trajnosti našega gospodarstva in turizma. Govorimo o poštenem prehodu, zelenem prehodu in o mestnih območjih. Mestna območja so pod velikim pritiskom zaradi prometnih zamaškov, naprimer. Mislim, da lahko spet poskrbimo za ravnotežje in če nam bo to uspelo, bomo lahko spet poskrbeli, da bodo ljudje prišli nazaj na podeželje. Podeželje je javno dobro, tržne sile tega ne bodo rešile in mislim, da je v interesu vseh, tudi mest, da ponovno vzpostavimo ravnotežje. Mislim, da to lahko dosežemo. Vprašati pa se moramo, koliko denarja je za to potrebnega, zato da bomo dobili Evropski zeleni dogovor. Mislim, da bi lahko nekaj teh sredstev uložili tudi v to, da spremenimo ta trend in da naslovimo pomisleke teh regij. Hvala. Ja. Gospod Vitanov, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Če mi dovolite, bom govoril bolgarsko. Hvala lepa, gospa predsednica. Promet ima vedno bolj pomembno socialno vlogo, Socialna vloga prometa je nekaj, o čemer moramo prav gotovo razmisliti in promet eh, ni samo posel. Promet mora služiti državljanom in ne gre samo za to, da iz tega ulečemo dobiček. Ustaviti moramo izseljevanje iz eh, redko poseljenih območij, zato je treba zagotoviti seveda ustrezen dostop. Kar zadeva železnico, poskrbeti je treba, da bo železnica povezana z temi skupnostmi. Jaz sem poročevalec v Senci za to uredbo in zauzemam se za to, da bi železnica bila zaščitena in da bi poskrbeli, da bo prevoz na voljo tako na rentabilnih, kot tudi na nerentabilnih linijah. Če bomo privatizirali prevoz, bodo nerentabilne linije preprosto črtali. Potem bodo najbolj odaljene regije izgubile javni prevoz. Mi pa moramo upoštevati seveda interes ljudi, ne samo interesa velikih podjetij, ki iščejo dobiček zelo pomembno je tudi, da ohranimo socialni vidik in da se upiramo privatizaciji. Seveda, zasebno oziroma privatizacija javnega prometa je zelo pomembna tema in uh, to je res pomembna tema. Privatizacija javnega prometa je pomembno vprašanje in to predstavlja veliko težav v naših mestih in državah. Gospa, Kutujar, izvolite. Hvala, hvala lepa, to je zelo pomembna tema, zlasti za našo politično družino, pa tudi seveda za nas vse. Vsi vemo, da moramo kot politiki poskrbeti za vse regije in za vse dele prebivalstva. Jaz prihajam iz najmanjše države članice iz Malte in jaz prihajam še iz manjšega otoka, otoka Godzo. Naše povezave so relativno dobre, ampak še vedno smo izolirani in s tem so seveda povezane določene težave. Ljudje se selijo, prav tako prihaja do bega možganov ljudje običajno delajo na glavnem otoku, čeprav jaz menim, da je vedno bolje, da bi si delo poiskali blizu doma, če je to mogoče, ampak eh, vseeno ima to svoje učinke, kajti nekateri pari se odločijo, da bodo delali na glavnem otoku ali na kontinentu, zato ker imamo pač relativno dobre povezave, ampak zdi se, da vseeno ljudje raje gredo tja, ne glede na to, da imamo dobre povezave. Zakaj govorimo o tem? Ko govorimo o redko poseljenih območjih, je obveza še toliko večja, da se zagotovijo ustrezne povezave, kaj te drugače od te pravice gibanja ne ostane kaj veliko in o tej pravici gibanja vedno znova govorimo v Evropski uniji. To pa za te skupnosti ne bi veljalo. Zato mislim, da bi morali upoštevati ta ideal. Zadeva je morda zapletena, zato ker zasebno podjetje ne želijo vlagati v to, ker so to oddaljene regije, ampak mislim, da imajo javne oblasti tukaj pomembno vlogo, da pomagajo tem ljudem, zato da bodo ti ljudje lahko šli v druge dele iste države članice ali pa v tujino, zato da iščejo boljše delo, da obogatijo svoje kulturno in socialno življenje in seveda, če so povezave dobre, to pomeni, da se bo v tem območju pojavilo še več naložb. Hvala lepa in predlagam, da nadaljujemo z delom da bi pomagali vsem regijam, ne glede na njihovo velikost. Hvala lepa, hvala za vaš nastop, gospod Kutujar. Zdaj pa še vprašanje z moje strani. Predstavili ste različne vidike, govorili pa smo tudi o podeželju. Podeželje je v bistvu politična odločitev. Tukaj lahko vidimo, da je tudi vprašanje upravljanja odločilno vprašanje. Zakaj? Zadeva je preprosta. Če se odločimo, da bomo vložili v TGV, torej v hitre vlake, je to super. To bodo hitri vlaki, povezali bomo regije in tako naprej. No, ampak s tem izključimo druge manjše linije, ki potem povezujejo manjše kraje, potem ne obstajajo več. Jaz mislim, da rešitve obstajajo. Posod po Evropi obstajajo dobre prakse. Zdaj pa filozofsko vprašanje, ampak nihče ni govoril o brezplačnem prevozu. V, na vašem diapozitivu so bile omenjene različne cene, glede na starost in tako naprej. Ampak v Franciji eksperimentiramo na tem področju. Dunkirk, na primer, tam je 200 tisoč ljudi, javni promet je bil predstavljen, revni pa eh, niso želeli potovati na ta način, zato lahko uporabimo različne rešitve. Mi smo odbor za promet. To je drug pomislek. Mi nismo odbor za kmetijstvo, niti nismo odbor za podeželje. Zato moramo najti neke načine, da prevoz pripeljemo na podeželje. Obstajajo določene ločnice in tako pač je. Starejši pač niso tako mobilni kot geeki z iPhone. Prav tako obstajajo razlike v smislu geografske lokacije. In potem je lahko podeželje tudi bolj razvito, naprimer, gospodarsko mu gre bolje, drugi deli podeželja pa so bolj revni. Vprašanje je torej, kako bi lahko gospodarstvo pripeljali nazaj na podeželje, ne pa da se obračamo samo proti mestom. To bo izziv za 21. stoletje. No, to je delo za nas, morda pa tudi za vas. Izvolite. Povejte nam, kaj menite vi. Mislim, da vam lahko dam kar okrog pet minut. Gospod Teles, izvolite. Hvala. Veliko vprašanj smo dobili. Nekatera vprašanja so bila povezana z Portugalsko, zlasti vprašanje gospoda Danielsona. In mislim, da je nekaj jasno. Promet je treba obravnavati iz socialnega vidika, pravica do mobilnosti je absolutna. Če prometa ni, potem je mogoče koristiti številnih pravic, naprimer pravice do kulture, do zdravstvene oskrbe in tako naprej. No, jaz najbolje poznam portugalsko in pri nas je redko poseljeno območje zelo veliko. Tam je veliko problemov na področju mobilnosti. In tukaj nimam v mislih samo cest in avtobusov. Vprašanje je bilo, kje so ovire. Jasno je, da imamo dobičkonosne linije in ne dobičkonosne linije. Ta ekonomski faktor je zelo pomemben in s tem se morajo portugalske in druge države preprosto ukvarjati. Na portugalskem se je zgodilo, da se je država umaknila, zato da bi zasebni sektor lahko vstopil. Pa ni. Zato, ker nobeno podjetje ne more preživeti na ozemlju, kjer je malo ljudi. Tudi vzorci mobilnosti so različni glede na starost. vlada in javni sektor se ne smeta umakniti. Redko poseljena območja so območja, kjer bo država morala poseči in zagotoviti storitve. Na portugalskem potrebujemo finančna sredstva za številne reči in prav gotovo tudi za promet. Denar sam sicer ne bo dovolj. Evropska unija mora zahtevati več kajti zdaj gradimo naprimer, zelo veliko kolesarskih poti, ampak tam, kjer ljudje ne kolesarijo. Ljudje na jugu naprimer, so starejši in ne kolesarijo. Na območjih, kjer je več mladih, je smiselno graditi kolesarske poti, ampak starejših ne moremo prisiliti v to. To je problem, ki ga imamo. Evropska sredstva trošimo za stvari, ki se potem ne bodo uporabljale. Želimo širiti prometna omrežja, denarja za avtobuse ali minibuse pa preprosto ni. Želim si, da bi komisija revidirala financiranje za portugalsko na področju prometa, kajti ta sredstva so bila v prvi, v prvi vrsti namenjena rešitvam informacijske tehnologije ali kakšnim pametnim rešitvam, ampak na teh območjih veliko ljudi sploh nima pametnih telefonov. Zato je treba izvesti študije, preučiti je treba, katere avtobusne linije bi lahko bile smiselne, ne glede na to, ali so dobičkonosne ali ne. In kako bi lahko najbolj koristili ljudem. Pa še nekaj, linije morda imamo, ljudje morda lahko vstopijo na avtobus, ampak od avtobusne postaje do doma pa poti ni. Obstajajo tudi vasi in majhna mesta, kjer je na pločnikih veliko luken, ni mogoče naprimer tam hoditi s palico ali z otroškim vozičkom, zato jaz vedno ustrajam na ustreznem načrtovanju. Sveda, mestno načrtovanje in načrtovanje prometa morata iti z roko v roki. Tukaj govorimo o prometu, kako je dala jala predsednica. Prav, ampak eh, evropska sredstva za portugalsko morajo biti podprta z ustreznim načrtovanjem. Pot od delovnega mesta do pošte, zato da bi poslali pismo, je morda zagotovljena, avtobusna povezava obstaja, ampak zagotoviti je treba naprimer klopi, kjer lahko ljudje sedijo na postaji. Mi smo zelo soncem obsijana država. Zakaj bi ljudje šli na avtobus in ne z avtom, če ne morejo, naprimer, na avtobusni postaji sedeti v senci. Preden porabimo denar, moramo razmisliti o tem cilju, morajo biti jasno zastavljeni in načrtovati je treba seveda v skladu z pričakovanji. In tudi socialne modele moramo upoštevati. Na kopnem, na kontinentu bomo uspešni, če bomo ustrezno načrtovali, ampak velika mestna območja so seveda zgodba zase. Lizbona, Porto sta mestni območji, ki sta se zelo razvili. Tam je prišlo do veliko sprememb, veliko je tudi ekološkega kmetovanja v okolici teh mest in tam je tudi veliko turizma. To pritegne veliko pozornosti in turisti ne hodijo več samo v Algarvo. Ljudje obiskujejo tudi kopenske dele države in sever države, zato ker so ljudje tam drugačni, imajo svojo identiteto, drugačno kulturo. Tudi življenje živijo drugače in to želijo zdaj turisti videti. Mobilnost lahko tukaj pomaga. Če bomo imeli manjši, bolj dinamičen način prevoza, namesto teh ogromnih avtobusov, bomo storili veri korak naprej. Če bomo imeli bolj zelene avtobuse, ki bodo vozili po voznem redu, bo to odlična rešitev. Tako bi lahko redko poseljenim območjem zagotovili bolj inovativen ugled. Lahko zagotovimo tudi boljše simetrije. In poskrbimo lahko tudi, da bomo odpravili te vrzeli, ki smo jih videli v različnih predstavitvah. Res verjamem v to, ozemlje brez mobilnosti bo počasi izključeno in bo postalo tudi revnejše. Na teh območjih je veliko revnih ali invalidov, zato nas čaka veliko dela in za ta območja je rešitev samo ena natančno moramo načrtovati svoje politike in preden sredstva porabimo, moramo razmisliti o tem, kako bomo sredstva porabili, zato računam na Evropsko unijo, da bo bolje usmerjala naše naložbe. Hvala lepa. Gospod eh, Londa, izvolite. Pet minut. Hvala lepa. tudi jaz bom govoril švedsko najprej. Želim povedati, da se strinjam s tem, kar smo pravkar slišali. Res je, sistem moramo obravnavati v celoti. Torej, kolesa, hoja, veliki avtobusi, pa tudi javni prevoz na zahtevo. Poskrbeti moramo, da bomo imeli zdravo celoto. V mestih prihaja do koncentracije, ne samo na švedskem, ampak tudi v EU. Tam je več kulture, več je možnosti za zabavo in tako naprej. Težko je videti, kako bi lahko to spreobrnili, vsaj na hitro. Ampak mi razmišljamo o tem, kako bi lahko te zadeve rešili na digitalen način. poskušamo zagotoviti dostop, ne da bi ljudje morali fizično potovati. Govorimo tudi o digitalni odraslosti in o tem, kako lahko tehnologija pri tem pomaga. Številni so zastavili vprašanje, kakšno podporo pričakujemo od EU za to, da bi izvedli ustrezne rešitve. No. Takoj mi pride na misel za misel o pilotnih projektih, da bi videli, kakšne so morebitne rešitve. To velja za Švedsko, za mojo regijo, pa tudi za Evropsko unijo. Potrebujemo malce več svobode, da bi lahko preizkusili morebitne rešitve. No, to vrstnega kapitala in financiranja je dan danes bolj malo. Tukaj lahko spregovorim tudi o bolj prožnih rešitvah za izzive. Zelo pomembno je vprašanje zaupanja. Ljudje morajo zaupati sistemu, vedeti morajo, da bo to delovalo, razumeti morajo, kako to deluje. Zato moramo vlagati tudi v izobraževanje. Vse skupaj je seveda treba povezati. Čisto preprosto je seveda, da se vedno bolj zanašamo na aplikacije ampak to vedno ne deluje za vse. Poskrbeti moramo, da bodo na voljo tudi alternative za tiste, ki nimajo dostopa do teh tehničnih orodij. In predsednica je zastavila vprašanje v zvezi z brezplačnim javnim prevozom. To je politično vprašanje, ampak nekaj problemov je, ki jih je treba izpostaviti. Prvi problem je čisto praktičen, namreč eden izziv pri nas je, kako financirati javni promet, ki ga že imamo. Moja regija je relativno majhna in tam račun za javni promet znaša približno 20 milijonov evrov. Nacionalno pa je to 40 milijard švedskih krona na nacionalni ravni za javni promet. To pomeni, da bi to morala biti politična prednostna naloga, da bi prevzeli to vrstne stroške. Pa še en praktični vidik je treba upoštevati. Takšen ukrep bi sicer privabil tudi ljudi, ki bi sicer hodili ali pa se na pot odpravili s kolesom. In to pomeni, da bi bilo več prostora za avtomobiliste, zato bi avtomobilisti še raje šli na pot z avtom. Dobro, potrebujemo dober javni promet, ki bo res prava alternativa drugim oblikam prevoza. Hvala. Hvala, hvala gospod Landa. Gospod Šterba, izvolite, pet minut. Hvala lepa, gospa predsednica. Nekaj vprašanj sem si zapisal. Problemska območja, inovacije. Težko je najti vedno ustrezne inovacije, kar zadeva mestni promet. Z inovacijami bi lahko to rešili, pa tudi z ustreznimi finančnimi sredstvi, naprimer pametne vozovnice, lahko bi pripravili virtualni sistem za plačevanje vozovnic. Prav tako smo naredili korake naprej na področju digitalizacije, obstaja pa tudi novi načini pogona, naprimer baterije in vodik. ampak tudi tukaj se ljudje soočajo z omejitvami. Operaterji ne naročajo storitev, ki jih ljudje potrebujejo, ampak storitve, ki so smiselne z vidika proračuna. Težko je zagotoviti ustrezna finančna sredstva za to, da se redno obnavlja flota ali vozni park. In če bi za to poskrbeli, bi ta način prevoza bil bolj privlačen za več ljudi, zato ker bi bil prevoz bolj zelen, tudi tam, kjer naprimer ni na voljo železnice. Pa še ena možnost, ki je zelo privlačna, je možnost uporabe tramvaja ali pa trolejbusov. Tako bi lahko poskrbeli za ustrezno rešitev. Treba je najti neko rešitev med mestnimi oblastmi, železnico in intereso regij in mestnih območij. Na začetku potrebujemo koncept, enoten, obvezujoč koncept, zato da bomo vedeli, kaj želimo in iz tega mora izhajati načrtovanje. Na češkem je tako, da imamo 13 regij in glavno mesto in vsaka regija ima svoj prevozni načrt. In za Prago imamo vedno ločen sistem vozovnic, ki ni združljiv z drugimi. Potem pa je še nekaj operaterjev, ki delujejo na komercialni osnovi. In Na koncu je tako, da bi nekdo, ki potuje preko Češke, potreboval včasih deset različnih vozovnic, zato da bi prišel z enega konca na drugega. Pri vsakem prestopu je treba ugotoviti, katero vozovnico je treba kupiti, kakšne možnosti subvencij imam, če bom potoval naprej drugače in tako naprej. Integracija poteka, ampak samo v okviru regij. Že na meji med regijami se pojavijo težave. In potem še vprašanje vlakov. Kako bomo kupovali vozovnice za postaje, ki so v drugi regiji? Nihče ne želi prevzeti del stroškov za ta del poti, naprimer. Po eni strani je tako, da država zagotavlja povezave med regijami, ampak eh, gledo, glede cen je problem še vedno velik. Kar zadeva posamezna območja, povedal sem že, da se izvajo spremembe 20 odstotkov ljudi živi v okolici Prage in drugih velikih mest. Ne, upoštevajoč, da bi zato morali razširiti tudi prometno mrežo. Tega ni, vsak dan so veliki zastoji. Sploh nimamo več zastojev zjutraj in zvečer. Ves dan so zastoji, sploh ni mogoče voziti. In kar zadeva prispevek Evropske unije, Evropska unija je poskušala delovati dobro, kar zadeva kohezijo v novih državah članicah. In financirati, želi vse evropske multimodalne koridorje, ampak eh, to velja za tista področja, ki so že dobro povezana. Tista območja, ki so nekoliko oddaljena, pa so praktično izolirana ali ločena. Tam so ljudje odvisni od avtobusnega prevoza ali pa od osebnega avtomobila kaj ti sicer morajo veliko prestopati in zato uporabljati zastarelo infrastrukturo. Evropska unija bi se morala posvečati tudi pomenu regionalnih povezav, kaj ti mreža bi morala biti prednostna naloga, in v to mrežo bi morali biti povezani različni načini prevoza. Problem je tudi pri hierarhični lestvici načinov prevoza. Promet na dolge razdalje, problem na krajše razdalje in tako naprej. To bi morali rešiti. Pa tudi hitre železniške povezave so pomembno vprašanje na češkem. V Veliki Britaniji se govori o tej novi povezavi, naprimer H2S. Ne gre samo za to, da bi povezovali velike države, ampak bi morali velike, velika mesta v eni državi, ampak bi morali povezati tudi regionalno pomembna mesta. V pol ure so ljudje iz posamezne regije lahko že v Pragi. Potem pa potrebuje seveda način, da se vrnejo nazaj domov. Hvala. In še zadnji je gospod Kristjanc. Izvolite. Pet minut, hvala, hvala še enkrat. Univerzalne rešitve verjetno ni, to je velik problem. Delati moramo na različnih političnih področjih, da se spopademo s tem problemom. to je sicer morda znanstveni koncept, ampak gre za tranzitno usmerjeni razvoj. Tako bi vsaj zastavili premiso nekega koncepta, ki bi lahko deloval, zato ker gre za neke vrste avtomatizirani proces decentralizacije. Če gre za razvoj, ki je usmerjen v tranzit, potem pomeni, da razvoj spodbujamo ob že obstoječih prometnicah. Kajti potem se avtomatsko gradi vse potrebno, vendar za to je potrebna kritična masa, tega ni mogoče storiti v vsaki majhni vasi. In eh, še ena pomankljivost takšnega razvoja je, da kjer se je to zgodilo, je to vodilo do gentrifikacije. To pomeni, da so se cene nepremičnin dvignile in to je problematično za ciljno skupino, kot je moja, to so ljudje z nižjimi prihodki. Nekateri govorijo o razvoju usmerjenem v kolesarje, morda bi lahko storitve poskušali razviti ob večjih kolesarskih poteh. To bi morda lahko delovalo v kakšnih majhnih vaseh ali redko poseljenih območjih vedno sem zagovornik preprostih konceptov. Brezplačni javni prevoz je prav gotovo preprost koncept, to bi lahko delovalo, ampak problem je, da brezplačno vedno pomeni pretirano uporabo, tega pa ne potrebujemo. Potrebujemo uporabo, ki deluje, ki je dobro zasnovana, ampak kot eh, začasni ukrep, za tiste, ki to najbolj potrebujejo, bi to lahko bila dobra rešitev, zakaj pa ne? To je odgovor gospodu Danielsonu, kaj potrebujemo, potrebujemo rešitve ali financiranje, mislim, da je dovolj ustreznih rešitev. Trg se zelo hitro razvija. Poglejte, kaj se dogaja v Bruslju. V Bruslju je zdaj zadeva popolnoma drugačna kot pred eh, dvema letoma. Zdaj imamo vse vrste načinov prevoza, e-kolesa, e-skiroji in tako naprej. No, problem pa je regulativa regulirati je treba dostopnost in vprašanje cenovne politike, kajte te nove rešitve včasih še slabšajo probleme. Poglejte si, kako je po noči tukaj v Bruslju. Kdo polni te, ta e-kolesa in te eh, druge načine prevoza na baterije, to so ljudje z najnižjimi prihodki seveda. In eh, zdi se mi, da bi bilo dobro, če bi podpirali tudi dobra e-kolesa. 25 km je mači kašelj za vsakega. V moji kolesarski šoli, kjer smo poučevali že več kot tisoč ljudi, Eh, in več kot tisoč ljudi smo že naučili voziti kolo in e-kolesa so rešitev za te ljudi. To je res najboljša rešitev. Projekt krožnosti je tudi pomemben. Mi smo se povezali z veliko banko, ki ponuja leasing velikim podjetjem, ki ponujajo kolesa. Po treh letih mi ta kolesa dobimo in jih svoji ciljni skupini ponudimo po zelo nizki ceni. To so projekti krožnosti, ki bi lahko bili zelo koristni in bi lahko delovali posod po EU. Financiranje je vedno pomembno vprašanje. Treba je najti nekaj evrov za začetek dela, to drži, ampak eh, trg in socialni podjetniki bi lahko odigrali svojo vlogo tukaj. Naj vam oni pokažejo, kaj deluje in kako to teče. Mislim, da bi lahko tako sprejeli dobro odločitev. In še enkrat izpostaviti želim prednosti trajnostnega urbanega načrtovanja. Prednosti so jasne, ampak ta participatorni pristop je zelo pomemben. Vendar mislim, da bi morali več pozornosti nameniti najrevnejšim in tistim, ki jih je težko upeti v te projekte, zato ker je jih je pač eh, težko doseči. Hvala. Hvala lepa vsem za komentarje. Ko govorimo o brezplačnem prometu, no, to ni brezplačno, ampak uporaba je urejena tako, da je to brezplačno, ker ti še vedno nekdo plača za ta promet na takšen in drugačen način in plačajo državljani z davki. No. Da ne bo kdo rekel, da je gospa Diri rekla, da je promet brezplačen. Ne, nič ni zaston. Samo poraba je lahko brezplačna v tistem trenutku. Hvala lepa vsem za to strokovno znanje, za pojasnila, za dobre prakse. Predvsem je pred nami ogromen izziv moramo zagnati motor. In kot ste že povedali, pri mobilnosti na podeželju imamo na voljo veliko virov in sredstev, ampak akteri morajo prevzeti odgovornost in začeti to uporabljati. Ampak ja, ni čarobne paličice. Obstaja pa čarobna urotja, umnožene. Ampak mora pa biti dostopna za vse. Hvala lepa. Vsem res mislim, da lahko zaplaskamo. Et malheureusement, nous allons passer à une autre séquence. Je vous dis à très très bientôt. No, se vidimo kmalo. Uh, eh, bomo šli naprej. Če pa želite videti prostornice, pa vam lahko pošljemo. Kolegije, sedaj bomo zaključili, kajti potem se vidimo petih koordinatorji. Gospod Danilo, se ne uredi tako? vidim, da ste navdušeni, vam, vam berem na obrazu. V redu, smo zaključili in sedimo tukaj ob petih.